je razprava o razmerah na Šrilanki. Najprej bodo dobili besedo avtori eh, rezolucije, najprej gospod Šluter. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ne zgodi se tako pogosto, da smo lahko tukaj in se veselimo, da je bila ena vojna končana. Leta 2009 se je dejansko vojna končala. Leta 2010 je prišlo do nadaljnega razvoja. Sklicana je bila komisija za spravo na Šrilanki in pričeli so z eh, čiščenjem pohodnih min. Augusta je bila sklicana preiskovalna komisija, kar se tiče izginulih ljudi pa uh, prišlo je tudi do volitev v severni provinciji. Vse to je pomemben razvoj, pa vendarle so se znova nabrali temni oblaki na horizontu. Kajti hkrati so se znova pojavili konflikti, prihaja do spolnega nasilja, do grožnjam pravosodju in imamo tudi eh, nezaščitene vojne udove, eh, ki bi jih morali zaščititi. Zato bi se morala Šrilanka takoj posvetiti tem težavam. To je bistvenega pomena. Potrebujemo komisijo, ki bo zagotovila, da bodo tisti, ki so zagrešili mm, zločine na obeh stranih, pristali pred sodiščem in da se zagotovi pravica. V, UZ, v OZN je bilo predloženo poročilo, da je vse to nujno. Sicer bo OZN uh, eh, sklical svojo lastno preiskovalno komisijo. Odgovorni morajo biti kaznovani. Kajti, če nekdo postane uh, žrtev nasilja, se to la, hitro uh, pozabi, uh, če se storilci ne kaznujejo. Šrilanka mora takoj ukrepati, kajti na ta način bodo utrli pot v boljšo prihodnost. Hvala lepa, kolega Šliter. Sedaj pa kolegica Gumeš za eno minuto. Hvala lepa. Parlament je sprejel že več resolucij o Šrilanki. In že večkrat smo komentirali probleme v zvezi z narodno spravo. Sami smo odpotovali v državo, doživeli smo veliko obupa, pa tudi veliko upanja. Pomembno je, da se preučijo vojni zločini. Zlasti ob koncu so se zadeve priostrile. Žal pa smo prišli do sklepa, da uh, se ne dela dovolj na uh, preiskovanju teh uh, zločinov. kajti ob koncu vojne je prišlo do hudih zločinov in ti še vedno niso preiskani. Vlada je sedaj poskušala utišati kritike in tudi ne želi, da bi neodvisne organizacije preiskovale vojne zločine. Od šrilanške vlade zahtevamo, naj podpre visoke komisarjat OZN pri njegovih preiskavah. imamo mednarodni neodvisni mehanizem in to je poglavitnega pomena za mir na Šrilanki. Sprava mora temeljiti na pravičnosti. Brez pravičnosti ne bo miru. Hvala lepa, gospa Gomeš. Sedaj pa gospodan Ordan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Liseku, da sem lahko spregovoril. Nekateri eh, niso zadovoljni za eh, porazom LTTI. Eh, to je bil zelo hud konflikt, ki je trajal vsaj 30 let. Sedaj bi morala biti priložnost za to, da eh, presežemo razkol iz preteklosti in da se napake ne ponavljajo. Treba je ponovno izgraditi šrilanško gospodarstvo in treba je zagotoviti odprto in demokratsko prihodnost za vse prebivalce, ne glede na veroizpoved in etnijo. Veliko je bilo že storjeno in eh, zato moram pohvaliti vlado, to da še več je treba postoriti. Ta teden eh, je umrl eh, Nelson Mandela, ki je postal junak, kajti 27 eh, let je postal v zaporu. Potem pa je sprožil zelo pomembno spravo, ki je postala tudi realnost. Ni prav, da bi mi narekovali, kaj morajo drugi početi, pa vendarle bi morala Šrilanka storiti isto spravo. Želim, da se reši tudi položaj tamilske diaspore. Hvala lepa, gospod Van Orden, sedaj pa gospod Murphy. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ne sprejmimo stališča desnice, da so krivi tamilci tisti, da prihajajo do kršitve človekovih pravic v Šrilanki, na Šrilanki. Organizacija za človekove pravice imajo prav, ko, ko opozarjajo na kršitve vlade. Kajti gospod Cameron, naprimer, in podobni bodo raje zamišali v zvezi s kršitvami človekovih pravic, zato da bi ohranili oziroma obranili svoje gospodarske interese. Leta 2009 se je končala krvava državljanska vojna, torej štiri leta so e, minila po e, e, genocidu, ko so ob koncu te vojne ubili ogromno tamil, tamilov. Pa še vedno nimamo pregledne preiskave vojnih zločinov sa strani šrilanške vlade. Še vedno vlada nekaznovanje, kar se tiče predstavnikov vlade vlada bo verjetno ostala nekaznovana. Potrebujemo neodvisno um, preiskavo mednarodne skupnosti. To je bistvenega pomena za žrtve. Skupnost, ki eh, govori tamilščino, je eh, bila že žrtev neukrepanja mednarodne skupnosti. Treba je zagotoviti pravičnost. Še vedno si prizadevajo za eh, pravičnost. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Murphy. Ali dovolite uh, eh, modri eh, vprašanje kolega Dive? Hvala. Hvala lepa, gospod Murphy. Zelo prijazno od vas. Gospod predsedujoči, kolega Murphy bi rad vprašal sledeče. Videti je, da je strokovnjak za Šrilanko. Naj mi pove sledeče. Koliko tamilcev je na Šrilanki? koliko jih živi na jugu in koliko jih živi na severu. In koliko jih je v glavnem mestu. Hvala lepa. Sedaj pa eh, dobi eh, predložnost za odgovor kolega Malve. Hvala lepa za vprašanje. Ne želim izpasti kot strokovnjak za Šrilanko. Kot vi, bi tudi sam rad obiskal Šrilanko. Eh, večkrat eh, od vlade nisem dobil eh, vize zaradi moje kritike nad zatiranjem tamilcev. Ne morem vam podati natančnih številk, vem, da živijo na severu in na severovzhodu. Da, številni tamilci so tudi v Kolumbu in tudi so žrtve diskriminacije. Vedno sem pa udarjal, da sem za skupni boj uh, tamilcev in sinhalcev, da se borijo za svoje pravice. Zelo mi je žal. Mislim, da boste morali pogovor nadaljevati uh, na dvostranski ravni. Sedaj pa gospod Bjelam. Hvala lepa, predsedujoči. Štiri leta so minila od konca konflikta med vlado in osvobodilnimi tigri tamilskega elama. Pa še vedno uh, humanitarne organizacije uh, pravijo, da prihaja do kršitev človekovih pravic. Danes je pred nami resolucija, ki je uravnotežena. In eh, ta resolucija pohvali napredek, zlasti kar se tiče odstranjevanja min in pa kar se tiče eh, eh volitev v severni provinciji. Toda, Ljudje vseh ozadij na Šrilanki imajo pravico, da izvedo, kaj se je zgodilo s pripadniki njihovih družin v državljanski vojni. Potrebujemo mednarodne preiskave v zvezi s kršitvami eh, človekovih pravic na obeh stranih eh, tega konflikta. To nujno potrebujemo. Zato pozivamo šrilanško vlado naj skliče oziroma organizira eh, neodvisno preiskavo, kar se da hitro. Če vlada ne bo zagotovila uh, dobre uh, preiskave do marca 2014, bo OZN imel legitimno pravico, da ta, takšno zadevo sam organizira. Biti moramo proaktivni za šrilanško vlado, da zagotovi pravico. Pozivam predsednika Rađa Pakso, da zagotovi to neodvisno preiskavo in upam, da se bo postopek sprave uspešno zaključil. Hvala lepa, kolega Bjelan. Dovolite vprašanje kolega Lajnana. Ali dovolite vprašanje kolega Lajnana? Izvolite. Tu sem. Po 30-ih 30 letih državljanske vojne je vladal kaos na Šrilanki. Kolegi so dejali, da je prišlo do napredka, ampak ne dovolj. Sedaj govorite o, o uravnoteženi resoluciji in pa o preiskavi do marca 2014. To bo čez tri mesece. Ali mislite, da je to realistično? Sedaj ste postavili. Uh, um, um, nek rok. Mislim, da je to povsem nerealistično, da bi se v treh mesecih to zagotovilo. Seveda, strinjam se, da bi bilo nerealistično zagotoviti oziroma dokončati preiskavo do marca 2014. Mi eh, pozivamo k temu, da bi začeli sa preiskavo Rok pa je povezan s srečanjem Združenih narodov marca 2014. Torej, vse, kar mi želimo, je to, da se postopek sproži do marca 2014. Predsednik bi moral pač pozvati pravosodje naj sproži preiskavo. Mislim, da je to posebno razumno. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnji avtor, kolega Lisek. Komisaržu, koležanki, koledze. Hvala lepa, e, gospod predsedajoči, komisar, kolegice in kolegi. Dobro je, da razpravljamo o položaju na Šrilanki. Ponovno. Ta država je doživela grozljive stvari, leta vojne, zločina, e, posilstv, razseljenih oseb. Eh, seznam zločinov je dolg. Dobro je, da smo sedaj doživeli štiri leta miru. Šrilanka mora obnoviti svojo državo. Združeno kraljestvo je leta sodelovalo s Šrilanko in gotovo bi Združeno kraljestvo lahko pomagalo tej državi, lahko bi posredovalo znanje o tem, kako bi lahko obnovili eh, strukture države. Upamo, da bo ta država ponovno zacvetela in da bodo različne etnične skupine lahko eh, živele v miru. Seveda pa potrebujemo preiskavo. Upam, da bo Šrilanka zadeve lahko rešila. Hvala lepa, kolega Lisek. Sedaj smo zaključili z avtori, sedaj pa kolega Posend. Gospod predsedujoči, tukaj gre za etnični konflikt, ki izvira iz postkolonialnega položaja. In mi v Evropski uniji ne smemo zagrešiti napake, tiste eh, napake, ki so jo storile kolonialne sile. Mislim, da bi morali tam zagotoviti resnični mir. To pa je možno zagotoviti samo na podlagi pravičnosti. In to je možno samo, če obstaja notranji mir. Zato je treba zagotoviti pravice za večino in manjšin. Za večino in manjšine pomembno pa je tudi notranje uravnoteženje in potrebujajo resnico. Po mojem mnenju je datum že pomemben, brez da bi imeli iluzije, da se bo do takrat kaj zgodilo. Ampak če ne bomo imeli roka, potem bomo zadeve enostavno odlašali do svetega nikoli, kar smo doživeli naprimer tudi v Srbiji. Treba je preiskati zločine v interesu obeh strani in pozivam večino, da naj to prizna. Hvala lepa, kolega Posled. Sedaj pa kolegica Geringer eh, Odenberg. Hvala lepa. Eh, Šrilanko so kritizirali v mednarodni skupnosti. Češ, da vlade niso eh, obsodile tistih, ki so zagrezili zločine v državljanski vojni. Ogromno ljudi je bilo ubiti, številni so notranje razseljeni in tako naprej. Eh, priznavamo, da se je življenje normaliziralo na severu države in ponovno so se poselile tista območja, kjer so eh, odstranili mine. Zahtevamo pa preiskavo o vseh zločinih, eh, ki so se zgodili do leta 2009. Ni preprosto um, um, razpolagati z resnico po toliko letih državljanske vojne, pa vendarle se moramo za to potruditi. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Bjelan. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Šrilanški državljani so leta trpeli zaradi terorja eh, eh, tamilskih tigrov. Pa tudi eh, šrilanška vojska je zagrešila zločine, glede na podatke OZN. To je večverska država, ki mora zagotoviti vse, da bodo dosegli spravo med vsemi etničnimi skupinami. Pozivam vlado, da naj še naprej ukrepa, tako da bodo rešili socialne, gospodarske in politične probleme. Podlaga pa je decentralizacija, zahvaljujoč kateri bodo eh, lahko imeli lokalno upravo znotraj um, enotne države. Treba je tudi pojasniti zločine, treba je sprožiti mednarodno preiskavo in kaznovati zločince imamo resne probleme v zvezi s eh, človekovimi pravicami. Eh, soočajo se tudi s korupcijo in pa eh, ljudi treba je pojasniti izginotja. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Bielan. Sedaj pa gospa Zadžan. Hvala, gospod predsedujoči. Ta resolucija ne zajema realnih dejstev tega, kar se dogaja eh, na Šrilanki. Navi Pilaj, visoka eh, komisarka, je eh, dejala, da se stanje v, na Šrilanki slabša. Nevladne organizacije govorijo o kršitvi pravic. Glede na to, kako dovoliti, da tisti, ki iščejo zatočišče v Evropi, da morajo oditi nazaj na Šrilanko poznam um, 30-letnika uh, mladeniča, ki je kot begunec prišel sem v Strasbur, na to so ga poslali nazaj na uh, Šrilanko, kjer uh, je, je bil šest, met, šest mesecev pozneje ubit, ustrelili so ga. In takšne stvari so nespremljive ne smemo dovoliti, da se takšne stvari ponavljajo. Hvala lepa, kolegica Vržja. Ali dovolite vprašanje kolega Dive? Pitja, kolegi Diva. Izvolite. Mikrofon, prosim. Ali gospa Vržja ve, da glavno mesto Kolombo kjer sem bil rojen, je manjšinsko mesto. 64 odstotkov prebivalstva mesta govori tamilščino. O čem govori? O kolegin Gasija. Kolegica Veržjan. Se upravičujem, ampak ne vem, kje je težava ne gre za to, kdo govori tamiščino, kdo govori sinhalščino. Gre za to, če obstajajo kršitve človekove pravic na Šrilanki ali ne. Nevladne organizacije pravijo, da se stanje slabša, da se razmere slabšajo. Sedaj moramo narediti nekaj drugega, tako kot zahteva OZN. Strinjamo se z visoko predstavnico, z visoko komisarko OZN. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Ubermajer. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Državljanska vojna je trajala 26 let in prišlo je do eh, kršitev človekovih pravic. Na obeh straneh 2009 je položaj postal stabilen. In na eh, Tamili so bili premagani. Govori se o 30 tisoč osebah Eh, ki so izginile ali pa so bili ljudje ubiti. Eh, številni ljudje so eh, se seba razbežali in se sedaj ne morejo vrniti. Seveda mora EU pozvati vlado, da naj zadeve pojasni in preneha sa kršitvami človekovih pravic. To mora EU storiti. Seveda je lažje pritisniti na majhno Šrilanko kot na Kitajsko. Odpotoval bom na Šrilanko kajti rad bi prepozoval državo in si jo ogledal za lastnimi učmi. Sem pa optimističen, kar se tiče prihodnosti te države. Hvala lepa, kolega Obermajer. Sedaj pa kolega Diva za dve minuti. Gospod predsedojoči, hvala. Seveda imam interes. Tam sem bil rojen. Um, moj dedek je bil senator in je bil ustanovitelj poglavitne opozicijske stranke. Patetično je da smo doživeli 30 let a, terorizma, 60 tisoč ljudi je bilo ubitih, sedaj pa smo to kar pozabili tukaj v Evropskem parlamentu in to smo nadomestili za mednarodno obsodbo tega, kako se je zadeva končala. Eh, vlada je 30 let eh, ščitila ljudi in ščitila vladavino prava pred eh, teroristi, ki so mučili nedolžno prebivalstvo. Te nedolžne ljudi so teroristi uporabljali kot človeški ščit. To je unitarna država, Šrilanka je samozavisna država, štirikrat jo je napadla Indija. in uh, starodavni kralji, kralji so zagotovili neodvisnost države. Šrilanka je tudi najbolj evropska od vseh azijskih držav. 500 let evropske civilizacije je za nami. Začeli so Portugalci, potem Holandci, potem Britanci. Postala je demokratična država leta 1928. Mnogo, mnogo prej kot 19 od 28 eh, držav članic Evropske unije, ki sedaj predavajo Šrilanki o demokraciji. In to je enostavno smešno. Sedaj pa Evropske, eh, države Evropske unije izdajajo ultimate, kako naj bi Šrilanka ukrepala, dokdaj in kako, sicer bodo sledile sankcije ali smo še vedno v eh, kolonialni imperialni dobi. To je povsem eh, kontraproduktivno. In to pomeni samo to, da bo vlada še manj uspešna. Treba zagotoviti trajni mir. Ja, predsedojoči je govornika prekinil. Hvala lepa, kolega Diva. Ali dovolite vprašanje kolega Murphyja? Sprejmite vprašanje kolega Murphyja. Uh, uh, Hvala. Hvala, da ste sprejeli to vprašanje. Opazil sem, gospodeva, da ste razlikovali med uh, državnim nasiljem in nedržavnim nasiljem. A je po vašem mnenju sprejemljivo, da država sodeluje pri ubijanju ljudi? Je sprejemljivo, da ubija ljudi, da nadzira medije, zato ker je to država? ali pomeni, da je to kaj manj zločinsko, če je to država, če je akter država. Če me je gospod Murphy pravilno slišal, če bi me slišal pravilno, potem bi vedel, da nisem eh, rekel nič takega. Gre za to, da so nekateri državniki branili vladavino prava 30 let. In če pogledate, kako je potekala ta vojna 30 let. Jug se je branil pred, severo, pred severom. Tja smo pošiljali tudi hrano. Šlo je za terorizem manjše skupine ljudi in to ni sploh povezano uh, s tamilci. Govornik je prekinjen. Wir kommen nun zum Catch. -die. Hvala lepa, sedaj pa eh, postopek pretegnitve pozornosti. Nimamo veliko časa, zato se bomo omejili na tiste, ki še niso govorili. Kolega Skinner. Oh, bom poskušal eh, ne kričati, eh, ne bom poskušal biti populističen. Ta resolucija je tako pomembna, Eh, ker jo dobimo na mizo v pravem času. Napredek na Šrilanki eh, je počasen, še vedno je treba narediti marsikaj, če želimo vzpostaviti kredibilno eh, podobo tega režima. Veliko je bilo kršitev človekovih pravic tako v preteklosti, pa tudi sedaj jih beležimo. Pogledamo si lahko zgolj delo eh, Navi Pilaj iz OZN eh, in takoj bomo videli, da je treba marsikaj še razrešiti veliko je bilo eh, umorov eh, humanitarnih delavcev, tisoče ljudi je izginilo. Ne gre zgolj na, eh, za Šrilanko, tudi mednarodna skupnost mora odgovoriti, kaj je bilo narejenega za to, da bi razrešili zadeve. Če ne bo zunanjega in notranjega pritiska, potem tudi napredka ne bo. Hvala. Hvala lepa, kolega Skinner in ob koncu postopka še kolega Repo. Arvoza, puhemies, arvostan. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Z velikim veseljem sem prisluhnil izkušnjam gospoda Deve. Težave Šrilanke izhajajo iz obdobja državljanske vojne, ki se je zaključila eh, leta 2009. Šlo je za eh, grozno nasilje, deset tisoče ljudi uh, je trpelo, umrlo, napadali so bolnišnice in tako dalje. Biti moramo zelo aktivni, prizadevati si moramo za spravo v tej državi. Ne smemo pozabiti na zločine, ki so bili storjeni tekom državljanske vojne. Zavladati, zavladati mora pravica, ne pa nekaznovanje. Šrilanka ima pred sabo veliko izzivov. Pogovarjati se želi z mednarodno skupnostjo. Skrbijo me podatki, ki jih eh, imamo glede eh, napadov na crkve, ampak treba je zagotoviti eh, svobodo veroizpovedi. Hvala lepa, kolega Repa. S tem smo zaključili za postopkom KHDI. Ob koncu dobi besedo še komisar Čološ. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci in poslanke. Vaš parlament sprejema nujno resolucijo o razmerah človekovih pravic, demokracije in vladavine prava na Šrilanki. Kot omenjate v resoluciji, Evropska unija ugotavlja, da je Šrilanka s pomočjo mednarodnih partnerjev precej izboljšala eh, svoje stanje po koncu konfliktov ponovno so namestili preseljene eh, osebe, ponovno spostavili infrastrukturo. Upamo, da bomo lahko uspešno eh, sodelovali eh, z regionalnim svetom, podeželjskim svetom. Zagotoviti je treba spoštovanje človekovih pravic, državljanskih in verskih veroizpovedi vladavine prava. Opraviti je treba eh, z vojnimi zločini iz preteklosti, le tako lahko pride do sprave. Zato pozivamo vlado na Šrilanki, da spreme dodatne ukrepe, zato da bi vzpostavila in eh, izvedla priporočila, ki so išla iz eh, komisije za spravo, ki so jo vzpostavili treba je eh, sodelovati z mednarodno skupnostjo in spoštovati mednarodno pravo. Napredek bodo eh, spremljali mednarodni partnerji, na to pa bomo o tem govorili marca eh, naslednje leto. Vzpostavljena bila tudi preiskovalna komisija, ki bo preiskala primere izginulih na Šrilanki. Visoka komisarka OZN in posebna uh, predstavnica OZN si prav, prav tako, se prav tako ukvarja s tem. Tudi drugi so zahtevali pravico do obiska in eh, morali bi jo dobiti, tako da bodo lahko preiskali eh, primere izginulih. Šrilanka mora govoriti z Evropsko unijo in drugimi mednarodnimi partnerji, zato da bi pridobila pomoč za eh, razrešitev stanja. Evropska unija bo z veseljem ponudila podporo vladi na Šrilanki, zato da bi jim pomagali pri razreševanju teh izzivov, zato da bi skupaj vzpostavili boljšo prihodnost, prihodnost za vse prebivalce Šrilanke. Hvala. Hvala lepa, komisar Čološ. Ob koncu te razprave smo dobili šest osnutkov resolucije. Razprava pa je zaključena. Sedaj bomo začeli z glasovanjem. Začeli bomo z eh, Srednje Afriško republiko. Imamo uh, osnutek šestih resolucij. Eh, predlog spremembe ena. Kdo je za? Kdo je proti?